poklicno življenje, v zasebno življenje. In ravno na teh mestih se vrčuje. Potrebujemo vizijo, potrebujemo ustrezno razporeditev sredstev, potem nam bo pakt stabilnosti in rasti ponovno koristil. In tukaj se naša stališča razhajajo. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Rangel, prav tako za minuto in pol.